pridružuje skupini Alde. E, samostojni poslanci so e, predlagali imenovanje za odbor. Ta, to imenovanje bo objavljeno z zapisnikom tega zasedanja. Če do sprijetja zapisnika ne bo nasprotovanja, velja imenovanje za sprijeto. V sredo bom po 68. členu